možnosti, kako podpreti ASEAN, če uh, bo ta stran to zahtevala oziroma za to prosila. Najlepša hvala za pozornost. Hvala, gospod komisar. Eh, ob zaključku razprave smo dobili šest resolucij šestih poslanskih skupin. Razprava je zaključena. Eh, glasovanje pa bo potekalo po koncu zadnje razprave. Naslednja točka eh, je Jemen, smrtna kazen za mladoletne prestopnike, zlasti primer Mohameda Tarija Tabeta Samuma. Najprej bodo spregovorili avtori resolucije. Prva je kolegica Šake za eno minuto. Zelo uh, Občudujem eh, pogum državljanov, ki se borijo proti represiji. To smo videli v zadnjem času v Tuniziji, Egiptu, Bahrajnu, Jemnu in drugod. Mlada generacija si želi upanja, ki bo nadomestila cinizem, želijo si nove priložnosti, pravičnosti na mesto nekaznovanosti, želijo si svobode medijev, ki bo nadomestila cenzuro. Eh, imam eh, cel seznam pomislekov glede dogodkov v Jemnu na področju demokracije pr eh, pravosodja. Najprej so bili tu primeri blogerjev, še posebej pa smo zaskrbljeni zaradi vzdušem strahu, ki nastaja zaradi usmrt, usmrčevanja mladoletnikov. In to kljub temu, da uh, ima Jemen v lastnem uh, kazenskem zakoniku določbo, ki prepoveduje smrtno kazen za mladoletnike. Uh, ni uh, jasnih načinov, kako določiti starosti ljudi, kar povzroča dodatne težave. Pozivamo uh, oblasti v Jemnu naj spoštujejo lastno zakonodajo in ustavijo usmrtitve mladoletnikov. Ravno tako pa pozivamo k reformam v Jemnu, ki jih zahtevajo tudi številni Eh, protestniki na ulicah, katerih življenje bi se lahko na ta način izboljšalo. Najlepša hvala, kolegica Šake. Naslednja je kolegica Veržija za tri minute. Merci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Arabske države preveva val ljudskih ustaj in eh, upam, da se bo to nadaljevalo še nikoli nismo bili priča takšnemu nasprotovanju diktaturam v teh državah. Te diktature so najpogosteje na oblasti eh, s sodelovanjem ali pa vsaj ob eh, tihem soglasju zahodnih režimov. Mi smo tisti, ki zamujamo, vi ste tisti, ki ste se prepozno zavedli, kaj se dogaja v teh državah in to velja še naprej. Do 2. februarja smo morali čakati, da je Evropski parlament izglasoval resolucijo o Tuniziji in šele na tokratnem zasedanju smo izglasovali resolucijo o Egiptu. V okviru nujnih zadev smo zahtevali tudi resolucijo o Alžiriji, ampak to so nam zavrnili, tako kot eh, zadnje mesece, vsaj velika večina eh, med vami ni uvidela, kaj se dogaja v Tuniziji. Danes potekajo protesti v Iranu, v Libiji, za katero ste ravno kar podali, sicer pogojno, pa vendarle pozitivno mnenje za sporozumom partnerstvu. Prav tako se dogajajo ustaje v Bahreinu, v Jemnu, eh, če omenim samo tiste, ki jih najbolje poznamo. In ravno v Jemnu, kjer je predsednik Al-Saleh na oblasti že 33 let. To je torej vodena demokracija. Seveda je to mnogo bolje kot to, kar se dogaja v Libiji, kajti tam je gospod Gaddafi na oblasti že 42 let. Nekateri izmed nas smo dejali, da danes ne moremo izglasovati resolucijo o jemnu, ne da bi upoštevali to, kar se dogaja v državi. Moški in ženske se tam borijo za svojo svobodo, prihajajo do nasilja med podporniki in nasprotniki režima. Od mobilizacije ob koncu januarja je bilo tudi na stotne ljudi ranjenih. Včeraj v Adnu eh, so v spopadi s policijo ubili enega od protestnikov, ki je uporabila ogenj, zato da je razbila demonstracije. mi pa še naprej ostajamo tiho in uh, vidimo samo problem smrtne kazni za mladoletne. Ne da bi bila proti odpravi smrtne kazni, nikakor ne, vedno sem bila velika zagovornica tega, ampak menim, da uh, vsaka država, ki to spremlja in ki uh, ima takšno kazen, ne more potem. Uh, zato obtoževati drugih držav, še posebej ne, če je to največja sila v državi. Menim, da sploh v državi, ker ni možno jasno ugotoviti niti pravega datuma rojstva oseb eh, in ne vemo, ali je bila oseba mladoletna ali ne, ko je storila morda nek prestopek. Želite torej, da glasujemo samo o tej resoluciji. To je resolucija, ki v točki 7 izpostavlja potrebo po vodenju reform, ki jih zahteva toliko demonstrantov. Zato smo skupaj z zelenimi kolegi podali kar nekaj amandmajev za aktualizacijo te resolucije in upam, da bomo vsi skupaj lahko izglasovali resolucijo, ki bo vredna tega imena. Najlepša hvala, kolegica Veržja. Sledi kolega Preda za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tako kot vsi vemo, tukaj ne govorimo le o smrtni kazni, ampak tudi o tem, kar se dogaja na ulicah jemna že nekaj dni. In eh, kmalo bomo tudi pri glasovanju videli, kako se je do teh vprašanj opredelila naša politična skupina. Ne smemo pozabiti, da je cilj takih eh, nujnih rezolucij, kot je ta današnja, ravno. Eh, delovanje države in seveda obsojanje mladoletnikov, včasih tudi na smrt. Ko za nas v Evropski uniji je smrt nakazan eh, nespremljivo barbarstvo, ki je še toliko hujše, če gre za mladoletnike. Smrtna kazen za mladoletnike je tudi v nasprotju z samo jemensko zakonodajo vendar pa oblasti v Jemnu še naprej izvajajo to dejanje. Najlepša hvala, kolega Preda. Za minuto in pol sledi kolega Romeva Irueda. Uh, yeah, you, hvala, gospod predsedojoči. Mislim, da je sama tema te resolucije zelo pomembna in tudi sam pozivam predsednika Jemna naj ustavi usmrtitev uh, gospoda Samuna ravno tako pozivam, da se prekliče obsodba na, za smrtno kazen pri, v njegovem primeru in v primeru gospoda Adule. Eh, bilo pa bi nesmotrno, če bi ne izkoristili te priložnosti, da opozorimo na druge probleme, ki se pojavljajo v tej državi. Zato bi si želel, da bi končna resolucija, o kateri bi bomo glasovali, eh, povedala tudi, da so v Jemnu podobno kot v drugih državah ljudje šli na ulice, da bi zahtevali več demokracije in reforme. Številni protestniki so bili napadeni ali pa so jih pridržale varnostne sile. To je naš prvi predlog spremembe. Poleg tega je potrebno izraziti zaskrbljenost naradi, zaradi dolgoletnih eh, socialno-ekonomskih težav. Eh, zaradi česar je težko preprečiti eskalacijo trenutne krize. In pa še tretji eh, predlog spremembe izraža solidarnost s protestniki, ki zahtevajo demokratične reforme in boljše pogoje za življenje. Eh, pozdravljamo eh, namen predsednika, da ne bo kandidiral na volitvah leta 2013. Ravno tako je potrebno izpustiti vse protestnike, ki so mirno izražali svoje mnenje. Vsi te predlogi sprememb uh, upam, da bodo podprti in potem bi bila resolucija res dobra. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegica Kretu za minuto in pol într adevăr pedeapsa cu moartea este cea mai inumană sancțiune posibilă. Smrtna kazen je najbolj nehumana vrsta obsodbe in proti njej sem že večkrat eh, protestirala. Pred kratkim sem v Evropskem parlamentu uh, zahtevala prepoved uh, tega barbarskega načina kaznovanja v mnogih državah. Še posebej je to hudo, ko gre za mladoletnike in celo otroke. To je kršitev osnovne pravice do življenja. Jemen je podpisal mnoge mednarodne pogodbe in njegov lasten kazenski zakonik prepoveduje smrtne obsodbe za mladoletnike. Če pa je tukaj uh, eh, pot, pomankanje rojstnih listov, gre za toliko bolj samovoljno obnašanje. Pri tem ne smemo pa zabiti, da v Jemenu kršijo človekove pravice, ženske so diskriminirane, eh, če sodelujejo v javnem življenju, ne imajo možnosti za izobraževanje, preganjajo se novinari, v vsakem primeru sodstvo nikakor ni neodvisno. Imajo gospodarske in socialne težave in zaradi tega je nujna demokratizacija. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Tenok za eno minuto. Gospod predsedujoči, Remen je eh, podpisnik eh, konvencije o pravici otrok in mednarodnega pakta o civilnih in političnih pravicah, ki oba prepovedujeta usmrtitev mladoletnikov. Eh, usmrtitev Mohameda Samuja in eh, dejstvo, da na usmrtitev čaka še vrsta drugih mladoletnih prestopnikov, je eh, žalitev mednarodnega prava. Tudi izgo, noben izgovor ni, da ljudje nimajo po, uh, rojstnih listov. S tem se Jemen pridružuje državam, kakršna je Iran. Uh, Jemen pa eh, po eni strani dobiva veliko pomoč mednarodni skupnosti, da bi se boril proti teroristom. Pozivam visoko predstavnico naj uh, eh, porabi eh, v svoj vpliv, da pri, pripriča oblasti, da bodo pomilostile te uh, prestopnike. Predsednik pušča nedvomno dediščino v državi, ki je bila dolgo žrtev brutalnega režima in ki zdaj sanja o boljši prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala, kolega Tenok. Kolega Tenok, lepo bi vas prosil, če v prihodnje berete nekoliko počasneje, da si morda oblikujete nekoliko krajše besedilo, sploh če želite, da vašega besedila ne bodo razumeli samo Eh, govorniki vašega jezika, kaj ti tlmači vas težko spremljajo. E, to so bili avtori, zdaj pa v imenu skupin najprej kolega Kacmarek. Predstavljajoči dame in gospode, leta 91 so v Jemnu prepovedali usmrtitev mladoletnih eh, pod 15 letom starosti. E, od nedavna naj bi to veljalo za mlajše tudi od 18 let, ampak v praksi se to ne spoštuje vedno. Naprimer, v primeru oseb, ki nimajo dokumentov, ki bi potrebovali njihovo starost. So pa tudi drugi nevarni pojavi v jemno. To je država, v kateri število kosov orožja presega število prebivalcev in eh, mnogo je plemenskih bojev in eh, kakršnekoli usmrtitve niso nikoli senzacija. Obstaja rekel jim, da če si dovolj velik, da nosiš eh, nož, se lahko boriš tudi za svoje pleme. In uh, vemo, da vsi vojemno nosijo nože, prav tako pa uh, mladoletnik s kalašnikom ni nobena redkost. Jemenska družba je zelo mlada in uh, številne oborožene milice tudi rekrutirajo zelo mlade pripadnike, proti čemu se moramo tudi boriti. Hvala lepa kolega Kačmarek, zdaj pa prehajamo na naslednjo govornico, gospa Jetenmaki, ena minuta. V 58 državah po svetu še vedno izvršujejo smrtno kazen. Ena teh držav je Jemen. Naša skupina obsoja smrtno kazen na splošno, prav tako obsoja načrtovano usmrtitev Mohameda Taharja Tabeta Samuma. Jemensko vlado bi radi opozorili, da ne jih ne mednarodne obveznosti, kar zadeva konvencijo o pravicah eh, otrok in tudi mednarodni sporazum o otrokovih eh, političnih pravicah. Osbe, obe konvenciji prepovedujeta usmrtitev oseb pod 18 metrom starosti. Amnesty International je v ponedeljek poročal o ukrepih jemenskih varnostnih sil. Po teh podatkih varnostne sile v Jemno protestnike pretepajo z palicami in eh, tudi z električnimi pastiri v demonstracijah v Sani. Zato pozivamo jemensko vlado naj se izogne kakšnem koli nasilju nad eh, lastnim narodom. Hvala lepa, gospa Jetenmaki. Naslednji je kolega Črnecki, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči obljubljam, da ne bom hitro bral, temveč bom eh, počasi govoril. Namreč veliko čast mi je, da nastopam takoj po nekdanji premijejki finske in eh, moram reči, da se Evropska unija poslužuje določnega minimalizma, ko pozivamo Jemen naj ne izvršuje smrtne kazni nad mladoletniki. Sam sem nasprotnik smrtne kazni, čeprav vem, da imamo v tej dvorani tudi zagovornike smrtne kazni, čeprav ne morda ravno javno. Smrtna kazen je smrtna kazen, pa naj gre za mladoletnika ali ne. Ampak pri tem vprašanju upam, da poleg eh, nacionalnih delitev, političnih delitev, vendarle eh, bomo uspeli v en glas odločiti, da bomo lahko eh, v en glas pozvali predsednika Jemna naj eh, to smrtno kazno odpravi. To mislim, da je pomemben element našega skupnega boja. Hvala lepa, kolega Črnecki, za eno minuto, kolega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Kolegyni, kolegovia, dohovor o... OS... Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Pravice otrok, ki jih določa konvencija OZN in drugi dokumenti z tega področja, so dokumenti, ki jih je jemenska vlada ratificirala in eh, v skladu s temi dokumenti je smrtna kazen prepovedana. Zato mislim, da niti ni možno, da bi Jemen sprejel zakonito odločitev o usmrtitvi, če pa je to v popolnem nasprotju s temi mednarodnimi obveznostmi. Kajti smrtna kazen, ki je v nasprotju z lastno zakonodajo, je seveda neizvršljiva. Jemenska vlada pravi, da želi spoštovati demokratična načela, ampak na ta način tega ne počne. To dejstvo mislim, da je nekaj, kar moramo danes jasno sporočiti jemenski vladi. Hvala lepa, kolega Paška, za minuto in pol, kolega Segedi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči spoštovane poslanke in poslanci. Vsekakor menim, da je pomembno, da obsodimo diktatorje, da obsodimo diktature, da obsodimo diktatorska orodja za vladanje državam. Mislim pa, da moramo nasplošno tudi spodbuditi Jemen k temu, da naj stopi na pot demokracije. Zdaj, ko je jemensko vprašanje na našem dnevnem eh, redu, seveda ni na nas, da odločamo v imenu jemna. To je zelo kompleksno vprašanje in eh, zelo nejasno je, kajti ne poznamo podrobnosti pravosodnih postopkov, ne vemo, kako stara dejansko je ta oseba oziroma kako stara je bila, ko je prišlo do tega dejanja. Ne vemo, ali je bil eh, takrat mladoletnik ali ne. Mohamed Taher Tabet Samum nima niti rojstnega lista. Šolska sprečevala, ki so bila predložena, prav tako ne kažejo jasno, eh, ali so pristna ali ne. Rad bi tudi izpostavil, da ne gre za nek prestopek, katerega je obtožen, temveč je obtožen umora. Tako da mislim, da vendarle moramo biti previdni, preden eh, se izrekamo glede to vrstnih vprašanj v ZDA, naprimer. Obstajajo določena najhujša kazniva dejanja, za katera je predvidena tudi smrtna kazen. Hvala lepa, kolega Segedi. Prehajamo na naslednje eh, prijavljene govornike, najprej kolegica Esaja. Hvala lepa, predsedujoči primer samo, ni edini to vrsten primer, vajemno. Vsaj osem drugih mladoletnih je, ki so obsojeni na smrt in ne čakajo na izvršitev kazni. Jemen je seveda država z velikimi težavami, nimajo niti matične knjige, iz katere bi lahko ugotavljali, ali je neka osebna mladoletna ali ne. Kar je še posebej pomembno, če gre za hujše oblike kriminalitete. Jemen je zavezan konvenciji o človekovih pravicah, prav tako mednarodnemu sporazumu o državljanskih in političnih pravicah in zato ne sme niti izrekati več smrtnih kazni nad mladoletnimi. Konec koncev je tudi po jemenski zakonodaji smrtna kazen odpravljena. smrt nakazan je v vsakem primeru kršitev človekovih pravic in zato menim, da se mora Evropska unija vedno boriti proti takšnim primerom, vključno z nami tu v tej dvorani. Hvala lepa, gospa Esaja. Naslednja je gospa Basesko, ena minuta. Hvala lepa. Obsodba otroka na smrtno kazen je nesprejemljiva v našem svetu in dejstvo, da ta praksa postaja navada, je tudi svoj vrtni zločin. Zato moram reči, da se nikakor ne strinjam z odločitvijo jemenskih oblasti, da uberejo ta pristop. Jemenska vlada krši mednarodne obveznosti, pa tudi lastno zakonodajo, ki prepoveduje smrtno kazen za mladoletne. Še posebej glede na dejstvo, da starost obsojenega ni jasna. In to je žalosten primer tega, kar se dogaja v Jemnu. In kot uh, članica Evropskega parlamenta, kot eh, evropska državljanka, mislim, da se moramo boriti za pravico do življenja in mislim, da ima vsaka oseba temeljno pravico do življenja, predvsem otroci. Zato pozivam visoko predstavnico EU, da naj prepreči to vrstne usmrtitve. Hvala lepa, gospa Basesko. Naslednja je kolegica Makovej, ena minuta. Hvala lepa. Hvala lepa najverjetneje primer Samuma in pa primer Foda Ahmeda Alija Abdullaha eh, je sporen, ker ti oba sta najverjetneje bila mladoletna, ko sta storila kaznivo dejanje, za katera sta bila obsojena. Oba sta obsojena smrtno kazni in to že pred leti in eh, čakata na izvršitev te kazni, kar mora biti psihološko zelo veliko breme in zato pozivamo vlado na odpravi objekt kazni. Prav tako ne eden, ne drug ne more dokazati, da ste bili takrat našli 18 let, ker nimate rojstnega lista. Eh, pridobitev rojstnega lista je v jemnu velik problem, saj, so, eh, saj je le 22 odstotkov vseh rojstev dejansko tudi zavedenih v matično knjigo v podatkih UNICEF-a. Morda bo naša resolucija pripomogla k reševanju tega problema in razprava okrog teh primerov mislim, da mora prevesti do tega, da bodo na stotine oseb, ki so obsojene na smrt, eh, pomiloščenih in da se njihova kazen spremeni in zato povizam, pozivam komisijo, da v svojem dialogu z imenskimi oblastmi izpostavi tudi to vprašanje. Hvala lepa, kolegica Makovej. Prehajamo na postopek proste razprave. Prva kolegica Tunut Honštajn, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Polnoletni ali ne, smrtna kazen je tema, kateremu mislim, da moramo posvetiti veliko našega časa. Naš etični kodeks, ki smo ga eh, sprejeli po dogodkih, eh, po nočnih morah, ki smo jih eh, doživeli v Evropi, moramo uporabiti v vseh državah, s katerimi imamo gospodarske stike, Eh, širom sveta, pa tudi v Evropi, v Belorusiji, naprimer, še vedno uporabljajo oziroma izvajajo smrtno kazen. To, kar se dogaja v Jemnu, mora zvoditi našo pozornost in zato mislim, da moramo kar se da glasno pozvati jemensko vlado naj takoj odpravi te, to obupno prakso in, eh, kot je kolegica ravno kar dejala, v zaporih je še vedno cela vrsta nepolnoletnih, ki čakajo na izvršitev smrtne kazni. Ampak še enkrat izpostavlja. Mislim, da moramo tesneje sodelovati z Amnesty International ali z Helsinškim monitorjem, da bi bil eh, naš glas bolj slišen in da bi imel tudi večjo sporočilno vrednost eh, širom celotnega sveta. Hvala lepa, kolegica Tunan Honštajn. Besedo ima kolega Obermajer. Ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Odločitev jemna, da obsodi mladoletnika na smrt je grozljiva. Jemen je tu postopal protipravno in ta država, kot rečemo vse države iz eh, tega sveta, vendar je eh, podpisala oziroma je ratificirala UNCRC, eh, ki določa, da smrtno kazen ne smemo uporabiti niti ne doživljenjskega zapora za osebe, ki so storile kaznivo dejanje pred 18 letom. Še posebej to velja za osebe, katerih starci ni možno določiti. Ampak eh, smrtne obsodbe za mladoletne imamo tudi v drugih delih eh, sveta. V Somaliji, na primer, šerijatsko pravo predideva to vrstno smrtno kazen za mladoletne. Zato mislim, da moramo postopati hitro, odločno, da bomo to vrstne kršitve mednarodnega Eh, prava odpravili. Govoriti je seveda dobro, ampak eh, mislim, da je real politični eh, pritisk, pritisk ekonomskih sankcij tisti, ki nas bo morda privedel najdlje pri dosegu naših ciljev. Hvala lepa, kolega Obermar, kot zadnji v postopku proste razprave, kolega Silvestr, sedem minuta. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči. Medtem, ko mi tukaj govorimo, na eh, tisoče ljudi čaka na izvršitev smrtne kazni v jemenskih zaporih. O tem moramo razmisliti in zato posvetiti več pozornosti tej tematiki v evropskih inštitucijah. Stalno kršanje eh, mednarodne konvencije o človekovih pravicah je nekaj, pri čemer Evropska unija ne sme niti molčati, niti se delati neumna v situaciji v Jemnu eh, so elementi gospodarskega in, eh, socialne, gospodarske in socialne krize in še zaradi tega moramo biti posebej pozorni. Eh, pre v vzgoja je bistvena in eh, smrtna kazen nima nobenega takega namena. Ravno zaradi tega moramo še posebej zdigniti svoj glas. Vielen dank, Herr Kollege. Hvala lepa, kolega Silvestris. Besedo pa ima komisar Kalas, izvolite. Gospod, Evropska unija je postavila svoje smernice in se že dolgo časa drži te usmeritve, ter eh, to ne velja le za Jemen, ampak za mnoge posamezne primere. Eh, smrtne kazni so vedno izvajali v Jemnu. Eh, V prejšnjih časih pa civilna družba pri tem ni bila tako aktivna. Eh, vendar pa je UNICEF eh, vzpostavil program za sodstvo mladoletnikov, ki ga je izvajal eh, skupaj v koaliciji z organizacijami civilnih družb in eh, z eh, organizacijami, ki so se ukvarjali za otroki in materami. Vendar dvigovanje zavesti ni dovolj. Treba je ukrepati. In mislim, da sedaj to tudi počnemo. Dva zadnja taka primera sta bila decembra 2010 uh, eh, Alija Abdullah in uh, sedaj uh, eh, na zadnje uh, Mohamed uh, Tahar Tabet Samul. V obeh primerih je bil, bila smrtna kazen zadržana ravno zaradi nejasnosti starosti obsojencev. Gospod uh, Samum je bil sedaj prejšnji teden spet um, areteran, predvidevamo pa, da bo deležen predsedniške pomilostitve. Kot eh, vemo, eh, predsednik eh, Saleh, Saleh je spet določil zadržitev izvajanja smrtne kazni. Seveda ima Jemen tudi svoj lastni kazenski zakonik, ki prepoveduje usmrtitve mladoletnikov. Ponavadi Do tega prihaja zaradi nesposobnosti ugotavljanja starosti obsojencev. E, pri tem mednarodna skupnost e, želi pomagati jemno, tako da bo imel ustrezne, ustrezne urodja, s katerimi se bo lotil problematike že na začetku. Usta, vzpostavilo naj bi se neodvisno telo za to, da bi se preverjala starost prebivalcev oziroma obsojencev in pri tem ne smemo pozabiti na sodno podporo oziroma podporo sodstvo. Res je, da sedaj le govorimo o tej izredno težki zadevi, uporabljamo pa vsa sredstva, ki jih imamo na voljo in Jemen je pokazal pripravljenost sodelovati, pomagati žrtvam sedaj in v prihodnje je pripravljen v celoti ukiniti smrtno kazen. Najlepša hvala za vašo pozornost. Komisar Kalas. Najlepša hvala, komisar Kalas. Ob zaključku razprave smo prejeli šest osnutkov resolucij. Razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo po koncu zadnje razprave. Naslednja točka na dnevnem redu